Naslednja točka na dnevnem redu pa je skupna razprava o skupni trgovinski politiki. In najprej dobi besedo za štiri minute gospa poročevalka Quisthut Rovol. Spoštovani gospod predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi kot si veste, je, so se pristojnosti Evropskega parlamenta na podlagi Lizbonske pogodbe, ko gre za eh, skupnostno politiko in ko gre za sprejemanje delegiranih aktov okrepile. Zaradi pogodbe je bilo treba celo vrsto uredb eh, na področju trgovinske politike spremeniti in na ta način se je tudi postopek odločanja moral prilagoditi novemu okviru. Ta velik svežen Omnibus 1 vsebuje več kot 20 uredb, tudi uredbo o boju proti dumpingu in uredbo proti uporabi subvencij. Po zakonodajnem postopku, ki je bil zelo eh, dolgotrajen in zapleten, smo se že junija dogovorili za politični kompromis v trialogih. Ta postopek ni bil enostaven, ampak na koncu smo našli dobro rešitev. Samo nekaj elementov le te bi želela sedaj omeniti. Prvič, vloga držav članic v protidampinškem postopku oziroma v postopku proti uporabi subvencij je bil, bila uh, sporna saj po mnenju komisije. Zaradi tega so bili ti postopki zelo različni. Vendar parlament je ustrajal na uh, spoštovanju Lizbonske pogodbe in na novem dogovoru o institucionalnem ravnovesju v trgovinski politiki. Parlament je zahteval, da države članice o poleg sedanjega statusa quo ne smejo dobiti nobenih novih pravic oziroma pristojnosti. Parlament je ukrepil svojo vlogo na, na podlagi Lizbonske eh, pogodbe in sedaj je vidna tudi nova vloga komisije. Na to, to je področje, na katerem smo dosegli dogovor. Drugič. V pogajanjih je parlament uspel uveljaviti svoje stališče, kar zadeva uh, trajanje protidampinških in, uh, postopkov in postopkov neupravičenega deljevanja subvencij. To trajanje je sedaj 18 mesecev. Torej, če naj bi se že začel postopek, ustrajamo, je treba zagotoviti pravno varnost za vse udeležene stranke. Tretjič, kar zadeva varovalke, Tu smo ugotovili, da je politični kompromis v zvezi z uredbo o sodelovanju z eh, Južno Korejo sedaj zgled, ki ga bomo uporabili za vse ostale podobne trgovinske sporazume. To pomeni, da gre za strogo upoštevanje pri pogajanjih eh, vnaprej določenih kriterijev. Postopek posvetovanja je treba tukaj vedno uporabiti. Pri nekaterih postopkih v preteklosti je imel večjo vlogo svet, pri drugih pa komisija. Glede na veliko število pravnih aktov v Omnibus 1 in glede na veliko število sprememb v teh eh, pravnih aktih, je nujno naslednje. Dostop je treba zagotoviti uh, vsem zainteresiranim do uh, sprejetih sprememb in do dokončnih različih, različic teh besedil. Do junija 2014 smo se dogovorili, bo komisija pripravila konsolidirano različico vseh teh besedil. Poleg tega naj nekaj rečem o povezavi med omnibusom in modernizacijo eh, varstva zaščite v trgovinskih politikah. Omnibus 1 spreminja nekatere postavke, ko gre za uredbo o boju proti subvencijam in proti dumpingu. Sedaj smo to uredili tako, da smo modernizirali inštrument, bomo eh, modernizirali inštrument zaščite v trgovinski izmenjavi. Nasplošno smo lahko zadovoljni s kompromisom, ki smo ga dosegli in upam, da bo na plenarnem zasedanju veliko eh, poslank in poslancev podprlo ta dogovor. Še nekaj. Hvala za vse, vsem, ki so sodelovali pri pogajanjih, svetu, komisiji, pa tudi kolegici Leichtfried. Omnibus 1 in Omnibus 2 smo vodili na zelo eh, tovariški način in to paralelno in mislim, da smo zaradi tega dosegli dobre uspehe. Hvala. Eh, hvala lepa. Zdaj pa dajem štiri minute na voljo drugemu poročevalcu, gospodu Leichtfriedu. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Bom govoril raje od sedaj v nemščini, kajti moja španščina ni ne vem kako odlična. Želel bi vrniti kompliment gospe Quisthout Rovol. Sodelovanje eh, je bilo zelo prijetno in se ji zahvaljujem za to. Zahvalil bi se tudi drugim kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri tem dosjeju, zlasti tistim, ki so delali v sekretarijatu odbora INTA. Odlično delo so opravili, zlasti se zahvaljujem gospe Mašikovi in njenim kolegicam. Lisbonska pogodba je zagotovila Evropskemu parlamentu zakonodajno vlogo, ko gre za eh, mednarodno in skupno trgovinsko politiko. Lizbonska pogodba je to naredila in tega ne upoštevamo dovolj. Namreč z našim sodelovanjem eh, v okviru oblikovanja skupne trgovinske politike lahko marsikaj prispevamo. Demokratizacija in parlamentarizacija trgovinske politike se je zgodila zaradi eh, Lizbonske pogodbe. Ampak naj se sedaj vrnem na Omnibus 2. Zakaj gre? Gre za to, da stari postopek eh, dela v odboru ni bil več eh, po sprejemu Lizbonske pogodbe ustrezen, primeren. Štiri leta je trajalo, preden smo uh, eh, prišli na novo metodo dela. To je predolgo, po mojem mnenju, ampak žal nismo uspeli vsega narediti hitreje. Kaj je bilo pri teh pogajanjih eh, za nas pomembno, pogajanjih s svetom. Pomembno je bilo to, da pri delegiranih aktih Evropski parlament dobi ustrezno eh, ne, in primerne roke za obravnavo predlogov takšnih delegiranih aktov. In še nekaj je zelo pomembno. Na koncu, ko bo Evropski parlament obravnaval takšne predloge aktov, ne bomo opravili vloge dovolj ustrezno, če ne bomo sodelovali z komisijo tudi že v fazi priprave delegiranih aktov. Če nas bo, bi komisija vnaprej vključila v postopek, če bi nam povedala, kakšni so argumenti za pripravo delegiranih aktov, bomo lažje jih podprli in cela zadeva bo postala manj zapletena. Še nekaj je bilo važno, važno za nas. Tukaj nas je podprl svet, namreč, da so nekatere nujni postopki se strani komisije sicer potrebni, ampak na koncu je treba uh, spoštovati določbe pogodbe. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lahko se pridružim kolegici in ugotovim, da Vsi upamo, da bo večina podprla ta predlog, kajti to je korak naprej v evropski zakonodaji. To so stvari, ki na vzven niso tako zelo zanimive, ampak to so zadeve, ki povzročajo ogromno dela zainteresiranim, z njimi se je treba ukvarjati, ampak Treba je zagotoviti takšno zakonodajo, da bo Evropski parlament deloval, da bo Evropska zakonodaja delovala in da bomo na koncu imeli eh, situacijo, v kateri bomo lahko vodili razumno in koristno trgovinsko politiko. Hvala. No. Hvala lepa. Gospod Lajfred, zdaj pa v imenu komisije spregovori gospod komisar Mimica. Hvala lepa, gospod predsedujoči, cenjene poslanke in poslanci. Žal eh, spet eh, nadomeščam eh, komisarja, ki je nujno zadržan na drugem sestanku in naj začnem s komentarji Rov Leifrid in če govorimo o ukrepljenem sodelovanju in o tem svežnju, ki govori o novih pravilih v evropski trgovinski politiki, o uporabi delegiranih aktov v smislu Lizbonske pogodbe. Lahko rečem, da je ta razprava sedaj postavljena v čas pred drugo obravnavo pri Evropskem parlamentu in po zadnjem trialogu v mesecu juniju in juliju prosimo Evropski parlament za mnenje po drugi obravnavi. Besedilo, ki ga imate pred seboj, v celoviti usklajeno z izidom trialoga in komisija ga v celoti podpira. S tem, ko boste podprli prvo stališče sveta, boste omogočili uveljavitev vseh potrebnih aktov in njihovo izvajanje. Do tega trenutka v zakonodajnem procesu nismo prišli zlahka. E, trajalo je predolgo, pravijo nekateri, skoraj tri leta je minilo od začetnega predloga komisije do uveljavitve. In seveda je bilo treba uveljaviti tudi nekaj popuščanj na vseh straneh, da smo lahko dosegli kompromis. Naj vam zagotovim, da je komisija delovala po najboljših močeh, eh, najbolj učinkovito, kar je lahko z namenom doseganja zastavljenega cilja tako da bi lahko imeli ustrezno zastavljene spremembe v okvirih trgovinskega poslovanja in poleg tega gre tudi za izvajanje novega ravnotežja med delovanjem ustanov v smislu delegiranih aktov in novih ureditev notranje politike Evropske unije. To je seveda zelo velik izziv in tudi velik dosežek. Če hočemo izvajati skupno trgovinsko politiko in s tem tudi pomagati vsem subjektom, ki se s tem ukvarjamo, moramo ciljno usmeriti naš postopek in proces odločanja, s tem pa bomo imeli tudi večjo kredibilnost na mednarodni sceni. Rad bi potrdil tudi vse izjave komisije tekom trialoga, še zlasti tisto v zvezi s kodifikacijo ured, ki jih zadevajo tudi spremembe v obeh omnibus svežnih to je zadeva, ki naj bi se zaključila najpozneje do 1. junija 2014. Hočemo tudi omogočiti čimprejšnjo dosegljivost vseh spremembi svežna za vse konkretne deležnike. Naj se zahvalim vsem, ki ste celovito sodelovali s komisijo, tako svetu kot Evropskemu parlamentu. Komisija pa se bo še nadalje prizadevala po najboljših močeh. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa bomo dali besedo govornikom v imenu političnih skupin. Za skupino ELS bo dve minuti govoril gospod Kaspari. Predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej bi želel čestitati gospe Kvisthod Rovol in gospodu Leichtfriedu za delo, ki sta ga opravila v zadnjem času. Njuno poročilo je odlično in zelo sem vesel, da smo pripeljali do konca to temo. Zakaj gre pri delegiranih aktih? Gre za to, da damo pristojnost komisiji, da je delno deluje kot zakonodajalec. Vendar to pomeni tudi več odgovornosti za vse nas mi kot zakonodajalci moramo pri vseh zakonodajnih aktih v zvezi z trgovinsko politiko se vprašati, kaj hočemo sami rešiti in kaj bomo prepustili komisiji. To je tema, ki nas bo naslednjih nekaj tednov zelo zaposlovala. To pa pomeni za komisijo tudi, da pripravi predloge zakonodajnih aktov in uh, želim si, da bi za razliko uh, od obravnave nekaterih drugih dosjejev, nam na področju trgovinske politike komisija uh, omogočila, da se osredotočimo samo na bistvena vprašanja, ko gre za uporabo delegiranih aktov. Kot nadzorni organ si želim tudi, da v prihodnosti bolj razmislimo, katere delegirane akte, ki jih predlaga komisija, bomo sprejeli, kateri so pomisleki, ki jih je treba izraziti, kako stvari pojasniti v sodelovanju z komisijo. In jutri bomo glasovali o delegiranih aktih in mislim, da bo prišlo do nekaj nezadovoljstva in to je nekaj, če morda bi se morali v prihodnosti izogniti. Hvala vsem, ki so delali na tem dosjeju in hvala tudi vsem inštitucijam, ki smo sodelovali pri sprejemu tega dogovora. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov bo za dve minuti govoril gospod Moreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. V tem primeru lahko rečemo končno, torej končno, štiri leta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, govorimo o svežnjih Omnibus 1 in Omnibus 2 ter o novih pravilih, ki so povezani z sprejetjem novih aktov, delegiranih in izvedbenih, ki jih je predložila komisija. Torej, štiri leta smo potrebovali po sprejetju Lizbonske pogodbe, da se je to začelo uresničevati. Priznati moramo, da je bilo to predolgo časa. Zakonodajni proces vemo, kakšen je in zato si moramo to zapomniti kot nauk, da se bomo takšnim primerom izogibali v prihodnje. Komisija skuša zdaj izboljšati svoje delovanje, zato da bo lahko v razumnem času odgovorila na pričakovanja državljanov in podjetij v Evropski uniji. Zato je treba sprijeti mandate za pogajanja, ki bodo bolj prožne narave. O teh mandatih ne na zadnje glasujemo tukaj. To naj bi tudi uneslo več ravnovesja med e, trgovinske odnose in več prožnosti v preveč toge trgovinske prakse. Zdaj smo v trialogih prišli do zelo zadovoljivega dogovora. Dobili smo odgovore na vprašanja. Naprimer, zdaj točno vemo, kako razlikujemo delegirane akte od izvedbenih na tem področju in vemo tudi, da Evropski parlament nima nadzora nad prvimi, ki so bili omenjeni. Ravno tako imamo zdaj jasne odgovore o poteku postopka komitologije in hkrati imamo na voljo več časa za obravnavo delegiranih aktov v zvezi s trgovinsko politiko imamo na voljo po dva meseca več za vsak postopek. Gre za dolgotrajen zakonodajni proces in zdaj končno lahko tudi javno s predsednikom odbora za zunanjo trgovino ugotovimo, da Eh, poročevalcema lahko samo čestitamo za njuno vestno opravljeno delo in hkrati lahko čestitamo irskemu predsedstvu sveta, ki je omogočilo, da smo ta pogajanja zaključili in da smo dosegli eh, dogovor v vseh tistih točkah, na podlagi katerih eh, imamo sedaj veljavni sporazum. Hvala lepa. V imenu skupine Alde bo pa dve minuti govoril gospod Rinaldi. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Naš kolega Moreira ima prav. Štiri leta, ki smo jih potrebovali, da smo prišli do tega rezultata, so bila verjetno nekoliko preveč. Seveda čestitam eh, kolegoma poročevalcema, ki, sta, pripeljala do konca ta trialog in dogovor med svetom in komisijo. Kakorkoli, na podlagi novih pristojnosti, ki jih na področju zunanje trgovine ponuja Lizbonska pogodba, je bilo potrebno določiti, razjasniti vsa vprašanja v zvezi z delegiranimi akti. Poleg tega, o čemer smo se dogovorili in kar je za Evropski parlament pa vsem sprejemljivo, pa se moramo zavedati tudi tega, da je treba marsikaj storiti ne samo na podlagi neizogibno potrebnih pravil, temveč tudi ob medsebojnem spoštovanju in zaupanju, ki si ga mora ta komisija in svet pridobiti v primernih sestavah parlamenta in obratno. Torej, kot odbor za zunanjo trgovino smo na tem področju vedno odgovorno delali. In glede na nekatere nedavne dogodke in sicer združitev delegiranih aktov, to v, v en sam akt v zvezi z desetimi novimi državami v okviru sporozuma KP, potem nova sredstva za e, spodbujanje novega sodelovanja in tako naprej. Kakorkoli, ta postopek posvetovanja je eh, nujno potreben. Eh, zakaj? Zato, ker zagotavlja prvič večjo hitrost torej to, da pridemo do zaključkov v krajšem času. Poleg tega pa moramo povedati, da izven te dvorane, izven naših medinstitucionalnih odnosov imamo celo vrsto. Uh, profesionalnih sektorjev, deležnike imamo, ki čakajo na rezultate našega dela in ki čakajo na eh, postopke, ki jih mi opravljamo in pričakujejo, da bodo ti postopki hitri in transparentni ter vseobsegajoči. Tako da dosegli smo že veliko, vendar se pa tukaj ne smemo še ustaviti. Hvala lepa, gospod Rinaldi. Zdaj bodo pa dobili besedo še eh, drugi govorniki, gospod Jakolino najprej za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da je dobro vse, kar se dobro konča, kot so povedali kolegi v svojih prispevkih. Še zlasti to zadeva delo obeh poročevalcev ki sta pripravila poročilo, ki ga zdaj sprejemamo proti koncu našega sklica, ki pa je bistvenega pomena zaradi pravil eh, odločanja in postopka na področju zunanje trgovine. Gre za akte, ki imajo eh, točno določeno ulogo. E, uporabljamo jih zato, da lahko vplivamo na večjo konkurenčnost naših podjetij, zato da spodbudimo našo eh, trgovinsko politiko. Eh, Eh, gre pa tudi za naše odnose v zunanji trgovini na splošno. Torej, konkretno naši zunanji trgovini skušamo dati novo priložnost in evropskim podjetjem skušamo dati priložnost za to, da bodo se spopadali z dumpingom, katerega žrtev so zaradi tretjih držav zagotoviti skušamo torej bolj ugodno trgovsko okolje našim izvoznikom, pa tudi uvoznikom in to na podlagi Lizbonske pogodbe, ki je skušala dati zunanji trgovini večjo ulogo. E, Evropski parlament ima torej središčno ulogo pri določanju nekega e, zakonodajnega okvira, ki ponuja jasna in eh, pregledna pravila za vsa podjetja, tudi mala in srednja podjetja. Imamo jasna pravila o eh, protidampkinških postopkih. Eh, vse to je torej pozitivno za eh, trgovinsko politiko. Kaj še potrebujemo? moramo ukiniti nelojalno prakso ter evropskim podjetjem zagotavljati delovanje v konkurenčnem mednarodnem okolju. Zagotavljati moramo tudi izvajanje mednarodnih dvostranskih sporazumov ter uh, ustvarjati boljše možnosti za mednarodno trgovino. Uredbe uh, omnibus ter uh, pravila Eh, iz navedenih uredb gotovo krepijo ulogo našega parlamenta pri teh postopkih. Hvala lepa. Zdaj pa imamo postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Samo uh, en poslanec je prosil za besedo. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Na mačarskem imamo neko modrost, ki pravi, dobro delo, dobri časi. In upam, da bomo predlagane akte jutri tudi podprli. Njihova priprava je trajala dolgo časa, morali smo biti previdni in upamo lahko, da bodo nova pravila nekoliko bolj prožna, kot so bila stara in da bo delo vseh zainteresiranih za to lahko bolj učinkovito. To nujno potrebujemo, kajti sicer bomo izgubili v konkurenčnem boju na svetovnem sceni. Nova pravila bomo imeli nove zaščitne ukrepe, nove klauzule. Na mnogih področjih je dobila komisija nova in zelo široka pristojnost, zato je pomembno, da podpremo in eh, preverjamo delovanje komisije marsikdaj. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo spet gospod komisar Mimica. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Ne, da bi se spuščal v podrobnosti, dovolite naj Povdajam, da bi sprejetjem tega medinstitucionalnega sporazuma komisija lahko še hitreje delovalo v smislu zaščite evropskih eh, interesov in s tem bi seveda tudi hitreje lahko upoštevala eh, sodelovanje in mnenje drugih institucionalnih partnerjev. Komisija se že veseli možnosti izvrševanja novih ulog in nalog v letu 2014 in tem si bomo prizadevali tudi izboljšati postopke odločanja in komuniciranja. Z novimi strukturami bomo lahko še naprej nadzirali delovanje sistema z namenom, da ga naredimo še učinkovitejšega in bolj razumljivega našim državljanom. In končno dovolite mi naj povdarim, kako zelo cenimo, da ste upoštevali to potrebo po nujni obravnavi teh dveh dokumentov, še zlasti v teh časih intenzivne zakonodajne dejavnosti. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo gospe Quisthod Rovol. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Zelo kratka bom. Pristojnost na področju trgovinske politike je po Lizbonski pogodbi končno v demokratičnih rokah in to je pomembno za našo celino, to lahko vedno znova povdarjam. Ironično se mi zdi, ko pravijo nekateri, to je toliko časa trajalo, zato ker je pač komisija delala kot je. Svet je naenkrat dobil več pristojnosti in vsi so se čudili, ko je potem parlament rekel, samo en trenutek, pogodba nam daje jasne možnosti in pristojnosti, ki jih bomo izkoristili. Da je na koncu prišlo do tega kompromisa, se mi zdi dobro. To tudi pomeni, da smo dobro med seboj sodelovali. Dragi gospod komisar, eh, najboljše prijetne prisrčne pozdrave komisarju Dehuhtu. Rekli ste, da bo sedaj komisija lahko bolje in hitreje delovala. To drži. Zaradi tega smo uh, potrebovali ta pogajanja o omnibusu 1 in omnibusu 2. Ampak lahko vam povem, da bo uh, Evropski parlament sedaj bolj opazoval in nadzoroval Evropsko komisijo. Kaj ti konec koncev smo opravili to zelo mukotrpno delo in del opravili smo ga v vzdušju prijateljstva. Hvala. Hvala lepa, gospa Kvisthod. In ta krog govornikov sedaj zaključuje gospod Leichtfried. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Trgovinska politika je v Evrops, Evropski uniji po Lizbonski pogodbi dobila nove razsežnosti. Sedaj je bolj parlamentarna, bolj demokratična komisiji lahko bolje gledamo pod prste. Komisar je rekel, da se lahko hitreje odzovejo in tudi mi lahko komisijo spomnimo na to, če se ne odzove dovolj hitro. Trgovinska politika je na evropski ravni sedaj tudi socialna politika, tudi politika človekovih pravic, okoljska politika. Mi smo to uresničili, mi smo poskrbeli za to, da bo komercialna politika nekaj drugega, kot je bila prej. Mislim, da je to prava pot v nekoliko drugačno trgovinsko politično prihodnost. Kaj ti bo ta halo? No, fot pa. No se votará mañana a las 12 de la mañana. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Sredpa naslednja točka na dnevnem